so, smo končali enominutne govore po 115. členu. Naslednje pa je na, poroč, na, na vrsti poročilo gospoda Rubiga o malih in srednjih podjetjih, konkurenčnost in poslovne priložnosti. Gospod Rubik. Ja, Rubik. Gospod kolega Rubik, eh, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. V, na plenarnem zasedanju je veliko zanimanje za mala in srednje velika podjetja, to vidimo v tej dvorani. Vedno se veselim, kako se prepozna gospodarska moč tega področja. 85 odstotkov novih delovnih mest nastaja v MSP-jih, ki niso starejše od petih let. To ni povezano z življenjsko starostjo podjetnikov, temveč podjetij in zato je zelo pomembno, da skrbimo za nastanek novih podjetij in da se goji tudi kultura postati podjetnik v izobraževanju podjetnik ne postaneš od danes na jutri. To se začne v otroškem vrtu, s tem, da se eh, otroke navaja k samostojnosti in k sprejemanju eh, lastnih odločitev. In zato je za nas pomembno, da eh, so te oblike eh, podjetniških angelov in tako naprej, da so nudijo možnosti tudi za ženske in prisiljence. V industrijski politiki gre predvsem za krepitev konkurenčnosti. Komisija je tu začela zelo dobro pobudo. V Evropi žal nismo zelo uspešni z industrijsko politiko. Beležimo desetodstotno upadanje od leta 2008 dalje mislim, da bi bilo pomembno, da bi test MSP-jev eh, okrepili v državah članicah. Gospodarski odbor za um, gospodarski in socialni odbor bi lahko igral pomembno vlogo, da bi preverjali, ali se test MSP-ov izvaja na pravilen način. Socialni partnerji bi bili pozvani podati pozitivne predloge za poenostavitve. Tudi večjezikovni, večjezični eh, spletni portal bi bil pomemben, da se da podjetja vidijo, kakšni so predpisi v drugih državah, če želijo izvažati tja ali uvažati od tam. Eh, tu s tem bi spodbujali izvoz MSP-jem, ki imajo velik svet pred sabo, eh, ki ga odpira predvsem splet, pa tudi mednarodni eh, plačilni sistemi, potem eh, servis pošiljanja paketov, ki se zelo hitro razvija. Ampak tudi tu moramo začeti pri ljudih in zato je Eh, program Erasmus za, za mlade podjetnike zelo pomemben program in to je treba zagotoviti tudi za obdobje do leta 2020 oziroma še povečati ta potencial ravno v državah, kjer nastopajo težave pri koheziji, je ta program zelo dobro sper, sprejet. In to naj bi postal er-, program Erasmus Mundus, ki bi ga lahko uporabili po vsem svetu. Zato se zauzemamo tako, da bi eh, mladi podjetniki našli dobavitelje in stranke, eh, spoznali nove trge in osebe in ustrezno poslo, izboljšali poslovno dejavnost. Treba je podpreti eh, podjetniško mrežo, evropsko podjetniško mrežo, kjer je že veliko znanja na razpolago. In ker je to področje, ki bi ga lahko razvili na širšem um, na širši ravni. Konkurenčnost pa pomeni tudi, da moramo zmanjšati birokracijo in upravna bremena. Cilj bi bil, da do 2015 z, e, znižamo upravna bremena za 25 odstotkov in tudi tu vidim možnost, da bi odbor regiji pripravil ustrezne predloge, ki bi jih komisija lahko prevzela. Razen tega je treba zagotoviti obdavčitev, ki je prijazna konkurenčnosti, predvsem tudi, ko gre za predajo podjetja eh, znotraj družine. Takoj sledi eh, postopek CatchDI. Gospa Mazej Kukovič je na vrsti kot prva. Hvala lepa, predsedujoči. In eh, čestitke dr. Pavlu Rubiku ker je opravil skupaj seveda še z drugimi izjemno pomembno delo v času krize pomembno delo zato da bomo lažje odgovarjali na to kaj bomo jutri delali kajti to je ključni izziv kaj bomo počeli in v tem poročilu je veliko odgovorov na to podprla bi ga v smeri kjer eh, opozarja na pomembnost izobraževanja že v vrtcih za podjetniški duh od vrtcev dalje je treba vzgajati mlade tudi za pogum kajti brez poguma ni podjetništva in še to evropska podjetniška mreža bi naj v bodoče tudi parlamentu poročala o rezultatih o konkretnih rezultatih na terenu koliko novih start upov je nastalo zaradi delovanja mreže hvala Hvala, gospa Mazej Kukovič. Sedaj pa sledi kolegica Regnar. Hvala, gospod predsedujoči vsi eh, želimo pomagati MSP-jem in tudi mikropodjetnikom in jim zagotoviti dobro delovno okolje. So pomembni delodajalci v Evropski uniji, to je cilj vseh političnih skupin. Gre za povečanje rasti. Eh, eh Razen tega usposabljajo delovno silo in zato potrebujemo eh, tudi zdrave zaposlene. Vaše poročilo, gospod Rubik, daje komisiji napačen signal. Eh, um, predpisi glede varnosti in zdravja se opisujejo kot upravna bremina, ki jih je treba podvreči testu MSP-ev. Um, ehm, ti standardi morajo biti v EU minimalni standardi in to niso upravna bremina. Razen tega se izrekate za to, za, da države članice ne bi igrale tako imenovanega golden plating, se pravi, da bi sprejela boljše zdravstvene predpise. Um, ker so varnostni in zdravstveni predpisi vedno minimalni predpisi, je vedno dovoljeno, da so ti predpisi tudi stroži in tako naj to tudi ostane. Hvala, kolegica Regnar. Sledi kolegica Werbmann. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospod predsedujoči. Trenutno je približno 23 milijonov majhnih in srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo 75 milijonov eh, ljudi in to je 70 odstotkov eh, delovnih mest. In ti temeljni eh, dejavniki eh, so eh, dokaz za to, da jih je treba podpreti. V času eh, splošne krize so znak ključnega pomena evropskega gospodarstva, gonilo, ki, privaj, eh, ki lahko prispeva k rasti in zaposlovanju. Ob koncu gospodu Rubigu prisrčna zahvala za zelo podrobno poročilo. Hvala, kolegica Wertmann. Sledi kolegica Zuber. Brigada, Hvala, gospod. Pre Se dojoči, seveda smo lahko zadovoljni s, to, s tem poročilom, ki predvideva različne ukrepe, predvsem tudi z informiranjem in tako naprej. Ampak pravzaprav to poročilo se ne loteva pravih problemov MSP-ja. Na portugalskem vsak dan uh, preniha svojo dejavnost veliko podjetij zaradi vrčevalnih ukrepov, pa tudi zaradi novih davkov. Eh, razen tega eh, se soočamo s politiko, ki vodi do nižje potrošnje. Veliko bi lahko povedali o tem, ampak nekaj je jasno z nadaljevanjem eh, tako imenovane vrčevalne politike, s katerimi eh, Eh, za kar so pristojne tudi in odgovorne tudi eh, evropske politike, ni možnost izboljšati konkurenčnosti za male, male in srednje velika podjetja. Eh, drugače pravzaprav govorimo o neki pseudorealnosti, ki obstaja samo na hodnikih teh inštitucij in je daleč od realnosti. Gospod Mikolašik je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. MSP-ji mm, in priložnosti za podjetja, to mora biti eh, danes naš glavni cilj. Torej, če želimo izvajati kohezijsko politiko, to pomeni, da moramo podpre, podpreti eh, konkurenčnost v vseh regijah v Evropi in mnogi MSP-ji eh, dobivajo kar precej denarja iz evropskih skladov in so tudi prispevali k zaposlovanju. Menim, da bi morali podpreti okoljske MSP-je, e, torej naprimer kmetijstvo, biološko kmetovanje in tako naprej to prispeva k reševanju okoljskih vprašanj na regionalni ravni. In zato menim, da naj bi strukturni skladi imeli dovolj sredstev na razpolago za podporo MSP-jev. Hvala. Hvala, gospod Mikolašik. Sledi gospa kolegica Andriš Parija. Te, eh, los datos dicen que el 85% de los puestos... Hvala, gospod predsedujoči. MSP-ji ustvarjajo 75 odstotkov delovnih mest, smo slišali. Eno od štirih teh podjetij pa ne more izkoristiti v celoti potencijala enotnega trga in tudi ne deluje prikomejno, čezmejno. Kaj lahko storimo? Treba je najprej Eh, odpraviti pretirano regulativo, treba je bolje uporabiti človeške vire, treba je spodbujati socialni dialog. Pomembno pa je tudi zagotoviti dostop do financiranja. Tu pa nas čaka še veliko dela. Treba je razširiti um, javni sektor, eh, gre pa seveda tudi za dostop do trgov za MSP-je. MSP-ji morajo imeti dostop do posojil, Temu pa danes ni tako, treba je sprostiti sredstva za zagon gospodarstva. Torej, to je pomemben element, da dobijo MSP dostop do posojil, do sredstev. Hvala, Andriš Parija. Sledi kolega Winkler. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi se, se želim na začetku zahvaliti kolegu Paulu Rubiku za to poročilo. Eh, pripravil sem mnenje za Inta, hvala za sodelovanje. Gospod Rubik je že povdaril, da je e, cilj tudi izboljšanje trgov, trgovinskih pogojev za MSP-je, ki že delujejo na mednarodni ravni in da um, rešujemo tudi nekatere bremena ki, in ovire, odpravimo ovire na poti k tej mednarodni trgovini. Uh, Treba je bolj racionalizirati eh, to podporo MSP-jem in mislim, da bi to bilo zelo dobro. Predvsem tudi, da se individualizira podpora MSP-jem, katerih profil uh, eh, ustriza uh, eh, temu, kar zahtevajo tretji trgi in, in mislim, da jim je treba zagotoviti tudi um, specifične informacije. Torej, internacionalizacija MSP-jev je. Eh, pomembna za, tudi za evropske MSP-je. Hvala, kolega Winkler. Gospa Flašikova Benova, prosim. Hvala. MSP-ji v EU eh, zaposluje 75 milijonov ljudi in 75 odstotkov delovnih mest eh, zagotavljajo lahko bi ustvarili tudi še več eh, delovnih mest za poslovanje mladih. Podatki kažejo, da so MSP-ji gonilna sila evropskega gospodarstva, lahko se z njim borimo za socialno vključenost in za integracijo. Vendar soočajo se z birokracijo, z ovirami. Uh, Mnogo je takih ovir na poti pri nadaljnem razvoju, nimajo dostopa do posojil, um, torej določene težave so in zato ne morejo izkoristiti svojega potencijala. In razen tega včasih jih pomoč, ki je pravzaprav na voljo, ne doseže. Moramo zagotoviti boljšo konkurenčnost teh MSP-jev in predvsem zmanjšati birokracijo. Hvala gospa Flašikova Benova. Ob koncu postopka Catch the Eye pa kolega Kelly. Hvala, gospod predsedujoči. Vesel sem, da se ukvarjamo z MSP-ji in želim se zahvaliti kolegu Rübigu za vse, kar je povedal. In želim ga spodbuditi k temu, da bi se čim prej začelo izvajati eh, njegove ukrepe. Gospod Rubik je povdaril pomin izobraževanja. To smo eh, zanemarjali. Pogosto sem bil v šolah in spraševal ljudi, kaj hočejo, ko bodo končali šolanje. In, eh, Eh, malo je takih, ki bi rekli, želim postati podjetnik in zato moramo k, že zgodaj začeti s tem v otroškem vrtu, tako kot je rekel. Potem to, kar je povedal o birokraciji, absolutno drži in potem test MSP, predvsem kar zadeva zakonodajo, moramo um, bolj uveljaviti načelo najprej pomisli na male. Potencijal za MSP je velik in moramo jih še bolj spodbujati, da tudi um, uporabijo svoje potencijale. Hvala, gospod Kelly. Gospod Ikao. Hvala, gospod predsedujoči. Podjetja, mala in srednje velika podjetja, trpijo v času krize zaradi težkega dostopa do sredstev od 2002 do 2010 je 75 odstotkov delovnih mest eh, torej ustvarjala ta podjetja. Eh, in tudi veliko eh, raziskovalne dejavnosti se izvaja v teh MSP-jih, 80 odstotkov. Na evropski ravni, na nacionalni ravni se moramo boriti za dostop do notranjega trga, predvsem kar zadeva eh, boljši dostop do informacij, potem intelektualna lastnina, pravice intelektualne lastnine, eh, potem javna naročila, standardizacija in tako naprej, potem program Kozme o konkurenčnosti MSP-jev. Sem za poenostavitev različnih instrumentov EU. Um, eh, predvsem v zvezi z dostopom, z lažjim dostopom do posojila. Hvala, gospa Tikao, s tem eh, je res končan tudi postopek Catch DI, ob koncu pa dobi besedo še komisar Pibalks. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Radi bi se zahvalili gospodu Rubigo in vsem, ki ste prispevali k temu poročilu. Poročilo izraža veliko zavezanosti institucije za Evropska manj in srednja velika podjetja. Komisija pozdravlja podporo svojim ukrepom, ki so bili izrečeni v sporočilu o internacionalizaciji MSP-ev, industrijski politiki in pametni ureditvi. Prav, imate, to je hrbtenica našega gospodarstva. Predstavljajo približno dve tretjini vseh delovnih mest v zasebnem sektorju in približno 58 odstotkov dodane vrednosti. Prav tako ustvarjajo 85 odstotkov novih delovnih mest v zadnjih letih. Kakorkoli že, MSP so bili zelo prizadeti zaradi krize in potrebno se je soočiti z novimi izzivi. Komisija lahko zagotovi, da bo evropska strategija z MSP se osredotočila na promocijo MSP-ov, njihove dejavnosti prek vseh spektrumov politike Evropske unije. In sredstev, ki so namenjene temu. Tukaj gre za poenostavitev postopkov in za ustvarjanje vse na okence, vse na enem mestu. Prav tako bomo dali pomoč, specifično pomoč MSP-om na evropski ravni. Program za konkurenčnost podjetij in MSP-ov je tak program, to je program Kozme. Poročilo gospoda Ljubega poziva k temu, da bi naj internacionalizirali strategijo MSP in komisija lahko to skolj podpre. V tem trenutku je samo 13 odstotkov MSP takih, da izvaža izven Evropske unije. Vsi vemo, kje so največje priložnosti za rast v hitro rastočih gospodarstvih v Aziji, Južnji Ameriki in Afriki. OECD je ocenila, da je 90 odstotkov rasti globalno gledano leta 2012 se dogajalo izven Evrope. Komisija v tem trenutku prepoznava raznike med razkoraki rasti na zven podjetij. To bomo predstavili decembra naslednje leto. Bomo potem predstavili konkretne ukrepe na evropski ravni, zato da bi se soočili z izzivi, s katerimi se MSP soočajo. Kakorkoli že, lahko vam zagotovim, da bomo nadaljevali s trenutnimi uspešnimi pobudami, kot so partnerske storitve, omrežje za podjetništvo, IPR, uradi za pomoč v tretjih državah in tako dalje. V tem kontekstu bi tudi rad omenil pobude za rast komisije. zelo veliko eh, držav je bilo predmet misij, ki smo jih izvajali za MSP in mislim, da smo tukaj dosegli zelo veliko. Tukaj je šlo za politiko razvoja MSP-ov in za industrijsko sodelovanje. Kar se tiče zniževanja administrativnih bremen, je to nekaj, kar je pomembno za vse nas. Komisija bo krepila podjetniški test pri naših ocenah vplivov. Kot veste, pa MSP-ji trpijo zaradi preveč zakonodaje in zato sedaj komisija pripravlja v tesnem sodelovanju z MSP-ji in organizacijami MSP-jev deset najbolj obremenilnih delov zakonodaje. Imamo tudi javno posvetovanje, ki teče do Božiča. Ne smemo izgubljati časa, rezultat teh posvetovanj nam bo dovolil, da bomo se lotili samega temelja problema. To zakonodajo bomo pregledali in potem skušali gotoviti, kje bi lahko vedli blažji režim za MSP-je, hkrati pa zagotovili seveda namen zakonodaje, kot je varnost in kot so zdravstveni vidiki. Poleg tega pa bo prihodnji evropski proračun tudi ciljno nudil podporo MSP-jem imeli bomo programe, ki bodo spodbujali konkurenčnost MSP-om, tako da bi izboljšali dostop do financ, pa tudi, da bi delovali bolje v okviru mreže podjetništva v Evropi. Potrebno je zagotoviti trajnostni razvoj podjetij, dostop do trgov tem podjetjem, tako znotraj kot mednarodno. To so vse prioritete, ki so v vašem poročilu, gospod Rubik Kozme, bo tudi okrepil Erasmus za podjetnike. To je tudi specifično omenil gospod Rubik Kozme za to program za podporo političnih prednostnih nalog, ki ste jih izpostavili tudi vi. V teh časih eh, varčevanja vemo, da je potrebno znatno povečati sredstva za ta pomemben program predsednik Barozo je že večkrat izpostavil, da so MSP-ji ena prednostnih nalog njegovega mandata in lahko vam zagotovim, da je odločen priti k dejanjem. Uporabil bo vse instrumente Evropske unije, ki jih ima na voljo. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar Bibelks. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo, tako kot pri drugih zadevah, jutri od 18. ure naprej. Naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospe Ojoland skupne vizumske omejitve za ruske uradnike upletene v primer Sergeja Magnitskega. Eh, besedo dajem poročevalki gospe Ojoland za štiri minute. Mikrofon.